riprendiamo i lavori. Nadaljujemo sejo. Na dnevnem redu imamo skupno razpravo in sicer o pristopu Evropske unije k konven Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter statutu Mednarodnega kazenskega sodišča oziroma Rimskemu statutu. Imamo poročilo v regiji, institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k kon, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in izjavi sveta in komisije na pregledni konferenciji o rimskem statutu Mednarodnega kazanskega sodišča v Kampali v Ugandi. Besedo dajem najprej poročevalcu. Origia Tondo za štiri minute. Ja, Hvala lepa, predsedujoča, eh, komisarka, predstavnik sveta. Mislim, da je danes zelo pomemben dan. Vem, da je v tem parlamentu veliko pomembnih datumov, ampak resnično mislim, da odkar je bila sprejeta Lizbonska pogodba, odkar je stopila v veljavo od 1. decembra, je mandat eh, Evropske unije za pristop k Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ena izmed eh, glavnih pozitivnih novic in pot do boljše integracije. Tukaj smo priča neki stari ambiciji, ki se je pojavila že v času izgradnje evropske integracije. Človekove pravice, vladavina prava, demokracija, vse to je srčika in pa DNA tega, kar je bila pot evropske izgradnje. To, kar bomo sprejemali danes in, zjutri, in jutri, bo okrepilo ta mandat ki ga je dobila Evropska unija, ko je obveljala Lizbonska pogodba. Sam se bom osredotočil na štiri glavne ideje. Naj spomnim na to, da niso samo države članice tiste, ki ščitijo človekove pravice. Tega ne počno same. Sedaj to počne Evropska unija za svojo uh, pravno osebnostjo. Sedaj bo za to poskrbelo tudi skupnostno pravo in na ta način bomo pomagali državam članicam ter tistim, ki so zavezani konvenciji o varstvu človekovih pravic. Imeli bomo tudi sodišče, ki bo jamčilo za skladnost evropskega prava z to konvencijo. Na ta način bodo evropski državljani dobili novo pravo, novo sodišče. Imeli bodo tri sodišča in to posebno sodišče, ki bo zagotovilo, da se spoštuje določbe iz konvencije, ko bo ta postala del skupnostnega prava. Potem, kar se tiče delovanja zunaj naših meja, torej našega mednarodnega delovanja, bo tudi to podvrženo tej konvenciji o varstvu človekovih pravic. Kaj to pomeni? Meni se zdi to zgodovinski korak pri procesu integracije. Gre za eno izmed glavnih idej, evropskih idej, ki je v skladu z zahtevami evropskega državljanstva in pa človeškega dostojanstva. To pomeni tudi krepitev evropskega državljanstva procesa zaščite temeljnih svoboščin. S pomočjo listine o temeljnih svoboščinah in pa za Lizbonsko pogodbo imamo sedaj pravni okvir, ki je skoraj da popoln in je najbolj napreden na svetu. To seveda krepi verodostojnost eh, Evropske unije v očeh tretjih držav pomočjo bilateralnih eh, pogajanj je Evropska unija vedno se zauzemala za človekove pravice. Vendar pa je tukaj potrebno povdariti naslednje. Z komisijo smo začeli postopek in eh, v tem smislu se zahvaljujem gospe Redingovi za njeno hitro sprejetje tega inštrumenta. Torej, s tem inštrumentom in sporočilom, ki sta ga pripravila Libe in pa Afet. Potem tukaj se zahvaljujem gospe Kingi Gales za njeno pomoč. To poročilo nam sedaj nudi okvir za pogajanja, ki bodo omogočila, da v parlamentu sprejmemo to pogodbo, to konvencijo in ki bo dovolila, da se države članice pridružijo tej konvenciji. Mislim, da so to izredno pomembne novice. Hvala lepa, sedaj pa v imenu sveta gospod Lopez Garido. Molte grazie, presidenta. Muchas gracias. Hvala lepa. kakor je povedal gospod Hauregi, je razprava, ki je pred nami, izredno pomembna. Dejansko je to zgodovinski korak naprej, zgodovinski korak eh, človeštva, eh, sej eh, boj proti kršitam človekovih pravic ne bo več samo zadeva držav članic, ampak bo postal nekaj, kar bo pomenilo skupna, skupno obrambo človekovih pravic, ne glede na meje med državami. Na ta način bomo lahko ohranili naše univerzalne vrednote. Konvencija o vašo človekovih pravic je ena izmed glavnih eh, dosežkov zunaj meja Evropske unije oziroma eh, ne glede na meje Evropske unije. Eh, to je bil pomemben korak na področju globalizacije človekovih pravic in pa njihove obrambe. Glede konvencije ne bom veliko dodal spričo tega, kar je povedal gospod Haregli in ne bom govoril Prav tako ne bom govoril o poročilu, ki so ga spisali gospod Hareguji, Kinga Gal in pa Kristjan Preda. Gre torej za podpis Evropske unije um, oziroma za to, da bo Evropska unija pristopila k konvenciji o varstvu človekovih pravic. To pomeni pomemben korak za krepitev unije kot takšne. Prav tako pa gre to v roki, eh, z roko v roki z glavno inovacijo Lizbonske pogodbe, to je listina o temeljni svoboščin. Torej, to je postalo sedaj sem, ne samo politično vprašanje, ampak tudi tehnično vprašanje. Imamo eh, sodišče za človekove pravice v Štrasburu in imamo eh, Evropsko sodišče v Luksemburgu. Lizbonska pobuda, eh, Lizbonska pogodba predvideva pravni okvir za to, da bomo lahko izboljšali verodostojnost Evropske unije, ko gre za boj proti kršitvam človekovih pravic. Skušamo okrepiti pravice, o katerih govori konvencija o varstvu človekovih pravic, te je potrebno spoštovati po vsej Evropski uniji. Države članice morajo delovati v skladu z eh, odločitvami sodišča. Potem, kar se tiče mednarodnega kazenskega sodišča, smo se prav tako znašli v zgodovinskem trenutku. Čez nekaj dni bo potekala pregledna konferenca eh, o rimskem statutu. In eh, na tej konferenci bo ugotovljen eh, napredek, kolikšen napredek je bil dosežen pri Mednarodnem kazenskem sodišču. In tudi to je dogodek z izredno težo. O tem bomo govorili v odboru za politične zadeve, v Koreperju, tudi v svetu. In upamo, da bo svet sprejel resolucijo na to temo, na temo pregledne konference. In na ta način bomo lahko sporočili našo pozitivno oceno mednarodnega kazenskega sodišča, kako so to naredile tudi naprimer latinsko-ameriške države. Mednarodno kazensko sodišče je sodišče, ki je nujno potrebno za to, da lahko jamčimo spoštovanje človekovih pravic, da so preganjani tudi tisti, ki kršijo človekove pravice po svetu in pa tudi v Evropski uniji. Naj vas spomnim, da smo imeli 2003 skupno stališče, 2004 um, akcijski načrt, 2006 pa smo dobili dogovor o sodelovanju med Evropsko unijo in mednarodnim kazenskim sodiščem. Uh, in zato so vse države članice danes pogodbenice rimskega statuta. In zato morajo spoštovati sodbe mednarodnega kazenskega sodišča. S tem smo prepoznali pomembno vlogo, ki jo to sodišče predstavlja. Mednarodno kazensko sodišče veliko dela opravlja v Afriki. Konferenca v Kampali ne želi eh, narediti nekaj, kar ne bi bilo v korist Afrike. Ravno nasprotno, skuša združiti afriški partnerje. Ravno zato je, bila, je, ta, pregledna eh, je ta pregledna konferenca tako pomembna. Potrebno je ugotoviti, kakšni so bili dosežki mednarodnega kazenskega sodišča v času, ko deluje kot edino mednarodno sodišče. Hvala lepa, sedaj pa imajo besedo komisarka Redingova. Hvala lepa. Strinjam se z vsemi govorniki, vsemi tistimi poslanci, ki so delali na tej temi. Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic je korak, ki je ustavnega pomena dopolnil bo sistem zaščite temeljnih pravic v Evropski uniji in vsi dobro veste, da Lizbonska pogodba to določa kot cilj, ne kot možnost. Zato pozdravljam dejstvo, da Evropski parlament toliko pozornosti posveča temu dosejo in sicer že od vsega začetka. In to je jasno tudi po resoluciji, ki jo je predložil Evropski parlament. Še posebej se želim zahvaliti poročevalcem odborov AFKO in LIBE za odlično sodelovanje na tem dosjeju. Hvala lepa tudi za predstavitev, ki ste jo organizirali. Bila je zelo koristna za to, da smo dosegli napredek na tem dosjeju. Osnutek poročila, ki ga je predstavil gospod Auregi, je zelo v skladu z stališčem komisije. Naj omenim samo tri točke, ki so po mojem mnenju zelo pomembne. Prva je, da se komisija strinja, da je pristop Evropske unije tudi k dodatnim protokolom Evropske konvencije, ki jih mimo grede niso ratificirale še vse države članice, da je to zelo zaželeno. Številni od teh protokolov so potencijalno relevantni pri izvajanju pristojnosti Evropske unije in določena jamstva, ki so vključena v, ta, v te protokole, se odražajo tudi v listini. Zato pogajanja o direktivi ne bi smele določate, določati komisiji, da si zagotovi določbo, da se lahko Unija pristopi k vsem morebitnim dodatnim protokolom. Odločitev, k katerim protokolom bomo dejansko pristopili ob konvenciji sami, bomo sprejeli soglasno na svetu oziroma v svetu, potem, ko bo parlament podal svoje soglasje. Po mnenju komisije bi morala takšna odločitev vključevati vse protokole in To bi morali sprejeti skupaj z odločitvijo o sporazumu o pristopu. Druga stvar. Zelo pomembno je, da naslovimo vprašanje Evropske unije kot pravne osebe. Ima samostojne avtonomne pristojnosti in posta, postala bo pogodbenica mehanizma, ki je zasnovan samo za države. Zato bodo potrebni določeni postopki, določene prilagoditve, ki pritičejo to vrstnemu pravu Unije. Med drugimi so tako imenovan mehanizem korespondence, zato da bi upoštevali ustrezne razmere v državah članicah in Evropski uniji. Evropska unija bo imela pravico, da se pridruži postopkom, in da je prisotna na postopkih na sodišču, če se obravnava pravo skupnosti. In mislim, da si tudi Evropski parlament prizadeva za to v sporočilu poročevalca. Tretjič, strinjam se s poročilom, ki priporoča udeležbo zastopnikov Unije v organih konvencije in sicer na enaki ravni kot druge pogodbenice takšna udeležba je ključni element za integracijo in vključevanje unije v ta sistem konvencije. To pomeni zlasti prisotnost sodišča v Strasburskem sodišču iz vsake pogodbenice. Komisija zato močno podpira možnost, da bi imeli izvoljenega trajnega sodnika v imenu Unije, ki bi imel enak status in enake naloge kot njegovi sodelavci. Sodnik ad hoc, ki bi posredoval samo v primerih proti Uniji ali v primerih, ki vključujejo zakonodajo skupnosti in Unije, po moje ne bi zadostoval. Metoda za izvolitev sodnika je takšno, da bi moral veljati običajen postopek. To pomeni, da parlamentarna skupščina in svet izvolita, izglasujeta sodnika med tremi kandidati, ki jih predstavi Evropska unija. In strinjam se tudi z osnutkom poročila, da morajo imeti možnost sodelovati tudi določeni evropski poslanci, ko gre za izvolitev sodnikov za Evropsko sodišče. Postopek za pripravo teh treh kandidatov oziroma seznama teh treh kandidatov ni zadeva, ki se ureja v sporazumu za pristop. To je naše vprašanje, to bomo morali mi urediti v skladu z notranjimi pravnimi pravili. In zamisel, da bi Evropski parlament tukaj sodeloval tako, kakor je določeno v 255. členu v zvezi z izbiro kandidatov za Evropsko sodišče, je zelo zanimiv in mislim, da bi to morali še dodatno preučiti spoštovane članice in člani, kakor veste, špansko predsedstvo temu dosijejo posveča zelo veliko pozornosti in špansko predsedstvo si želi doseči dogovor še pred koncem junija. Če bi svet lahko do takrat sklenil dogovor, upam, da se bo to zgodilo, potem bomo lahko začeli izvajati pogajanja o pristopu že po poletju in pred dvema tednoma v Bruslju sem že povedala, da bom poskrbela, da bo komisija kot pogajalec v imenu Unije v celoti obveščala parlament skozi celoten postopek pogajanj. Toliko, kar zadeva naše evropske zadeve. Na dnevnem redu pa imamo tudi vprašanje mednarodnih človekovih pravic. In veste, da smo leta 1998 videli, da je 130 držav sprejelo statut, rimski statut in prvič smo ustvarili trajno mednarodno sodišče, zato da poskrbimo, da tisti, ki zakrivijo genocid, zločine proti človeštvu in vojne zločine, dejansko odgovarja za svoje zločine. Sodišče je začelo delovati leta 2003. Pregledna konferenca bo v Kampali sedem let kasneje in omogoča nam, da izvedemo zgodnjo analizo dejavnosti sodišča o izzivih, ki ga še čakajo in o učinkovitosti podpora Evropske unije. Kar zadeva dejavnosti sodišča, vemo, da sodišče deluje, vseeno pa je še v zgodni fazi in noben sodni cikl še ni bil zaključen, ampak Mednarodno kazansko sodišče obravnava pet primerov v državah, en, eno sojenje se je že začelo, eno se bo začelo 5. julija in en primer je še v pripravljalni fazi. to je za DR in Demokratično republiko Kongo, ampak vedeti moramo, da je to samo sodišče zadnje možnosti. Osnovno odgovornost imajo države članice same. V večini primerov je sodišče samo katalist za to, da države članice oziroma države same pred nacionalnimi sodišči izvedejo ustrezne primere. V večini primerov pa je bilo sodišče prav tako odvračalni dejavnik, kajti tisti, ki zagrešijo te zločine, vedo, da se lahko znajdejo pred tem sodiščem. Vseeno pa se sodišče sooča z izzivi. V Bangladešu so nekatere države članice pristopile k temu sodišču in sedaj jih je 111. Vendar jasno je, da si moramo prizadevati za univerzalno sprejetje rimskega statuta in tudi udeležbo na sodišču. Vse države, pogodbenice in tudi nepogodbenice morajo sodelovati na tem sodišču, prav tako mednarodne in regionalne organizacije. Sodišče ne bo moglo izvajati svojih funkcij, če države ne bodo aretirale tistih, za katere je bil izdan mednarodni nalog za prijetje. Prav tako ne bo mogoče zaščititi prič ali če ne bomo imeli na voljo zaporov za tiste, ki so obsojeni. Zato je Evropska unija podpirala sodišče že deset let in pomagali smo reševati problemov. Že od osnove sodelujemo in že od začetka smo močen podpornik za to sodišče, kajte to je nov mehanizem za zagotavljanje mednarodnega miru in reda in končati je bilo treba nekaznovanost kajti v nedavni zgodovini je milijone ljudi izgubilo življenj, ampak le peščica jih je bila kaznovanih. Evropska unija meni, da je učinkovito mednarodno kazensko sodišče ključnega pomena za delovanje mednarodne skupnosti in da bi se borili proti nekaznovanosti in da bi spodbujali mednarodni red. Zato podpiramo to sodišče in sicer s pomočjo različnih instrumentov, ki jih imamo na voljo. Minister jih je nekaj že naštel, naprimer skupno stališče, ki se potem preoblikuje v akcijski načrt. Smo prva organizacija, ki je sklenila dogovor o sodelovanju in pomoči s sodiščem leta 2006 in Mednarodnemu kazenskemu sodišču, dajemo polno politično in diplomatsko podporo s političnimi dialogi demaršami in v mednarodne sporazume vključujemo tudi klauzule za mednarodno kazensko sodišče. To je redna praksa. Od leta 2005 oziroma od leta 2000 imamo pobudo in to se sedaj imenuje instrument za človekove pravice in 29 milijonov smo že prispevali k sodišču tudi za dviganje zavesti med državljanje tudi kar zadeva pravico, svobodo in varnost, tudi tam sodelujemo in sodelujemo tudi pri preiskavah in pri preiskavah zločinov v okviru rimskega statuta v državah. Zato izvajamo vse, kar je mogoče za to, da izboljšujemo sistem. Sistem je treba seveda še izboljšati, ampak če želimo to doseči, morajo v tem sodelovati vse države na svetu. Hvala. Grazie, komisar. Najlepša hvala, komisarka. Besedo dajem gospodu Predi v imenu odbora AFED za dve minuti. Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bom govoril o poročilu Hauregi. Najprej bi rad čestital poročevalcu za to res izvrstno poročilo. Mislim, da se v tem poročilu zelo izčrpno omenjajo tako prednosti kot tudi pomankljivosti tega, da bi Evropska unija pristopila k EKČP-ju. Sam sem pripravljal mnenje za odbor AFET in dovolite mi, da izpostavim, katera je tista glavna prednost pristopa k konvenciji. Verjetno bi po začetku veljavnosti Evropske pogodbe to moralo biti očitno, vendar gre za to, da bi spremenili prakso, ki je vladala zadnjih 30 let. S tem, ko bomo pristopili k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, bomo izboljšali tudi sodelovanje s tretjimi državami. Dokazali bomo, da je Evropska unija unija, ki temelji na pravu in na pravicah. Države članice sveta Evrope bodo seveda še vedno imele možnost pristopiti k sodišču v Strasburu, če se bodo pojavile težave, vendar, ko bo šlo za varovanje človekovih pravic, bo veljalo eno samo pravilo. Zato je pristop Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah zelo smiselno. Pristopili bomo naprimer tudi k drugim protokolom, naprimer k socialni listini in tako naprej. Poleg tega se mi zdi, da bi Evropska unija s tem pridobila tudi možnost sodelovanja v organih sveta Evrope. To pa bi nam omogočilo, da bolje zaščitimo človekove pravice. Za odbor AFED sem, kot rečeno, pripravil mnenje. V tem mnenju sem zapisal, da je treba vzpostaviti ravnoteže po, med posebnimi značilnostmi evropskega sistema in tistimi, tistimi, ki vladajo na sodišču za človekove pravice v Strasburu. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Besedo dajem kolegici Gal, ki bo spregovorila v imenu odbora Libe. Dve minuti. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, dovolite mi, da se najprej zahvalim gospodu Hauregiju Atondu za upravljeno delo. Odbora AFKO in LIBE sta med seboj dobro sodelovala. Prav tako smo v delo vključili odbor DROA. S tem nam je uspelo odpraviti vse pomisleke, ki so še obstajali glede pristopa Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah. Danes govorim v imenu odbora LIBE, zato vam bom predstavila tiste stvari, ki nas najbolj zanima. Mislim, da bo pristop prinesel dodano vrednost tudi evropskim državljanom. Evropski državljani bi morali razumeti, kakšna je dodana vrednost, ki jo prinaša pristop Evropske unije k konvenciji, katere vrednote bomo s tem branili. Vendar jim ne bi smeli zbujati prevelikih upov. V prihodnosti bo vseeno treba razjasniti kar nekaj vprašanj, naprimer kakšen je odnos med sodiščema v Strasburu in Luksemburu. Luksemburgu. V prihodnosti verjetno ne bomo spreminjali sistema in bosta še vedno obstajala tako sodišče v Strasburu kot sodišče v Luksemburgu. Kako bomo spremenili ali prilagodili sistema, pa še ne vemo. Dobro bi bilo, če bi se vse institucije prizadevale za skupni cilj. Pristop Evropske unije k konvenciji je nekaj edinstvenega, vendar s tem ne bomo postavili pod vprašaj vsega tistega, kar smo sami storili na področju človekovih pravic. To, kar bomo storili v prihodnosti, mora samo okrepiti tisto, kar smo že storili na področju človekovih pravic. Tako da je ta pristop samo dodana vrednost k tistemu, kar je že obstajalo. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo bodo dobili govorniki v imenu političnih skupin. Prva je na vrsti gospa Andrej Kijene v imenu skupine EPP za dve minuti. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Pomembno je, da je Mednarodno kazensko sodišče spet dvignilo svoje zaupanje Pregledna konferenca je dobra možnost, da vsi deležniki povdarijo, kakšne so možnosti mednarodnega kazenskega sodišča in predvidijo morebitne spremembe. Omeniti želim več vprašanj, ki jih države članice in tudi delegacija e- Evropskega parlamenta more upoštevati. Prvič, to zadeva stališče in razmere naših transatlantskih partnerjev. Pomankanje udeležbe Združenih držav v mednarodnem kazenskem sodišču je največji pomemben dejavnik pri zmanjševanju avtoritete mednarodnega kazenskega sodišča. Zelo koristno bi bilo, če bi naši ameriški partnerji lahko bolj jasno povedali svoje trenutno stališče v zvezi z sodiščem. Evropsko unijo prosim tudi, da pregleda 124. člen, ki je tako imenovan začasna določba rimskega sodišča statuta, v okviru katere lahko države članice določijo, da njihovi državljani sedem let ne bodo predmet Unijskega statuta zaradi vojnih zločinov. To je obžalovanje vredno in to bi morali umakniti. In še ne nazadnje povdariti, želim, da si mora Evropska unija prizadevati za čim širšo ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta v zvezi z tistimi državami, ki tega še niso storile. Evropska unija mora imeti cilj, da v pogajanjih za širitev in pristopnih fazah to upošteva. Visoko na dnevnem redu mora biti to tudi v naših odnosih z Rusijo, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da se trenutno pogajamo o modalitetah sporozuma o partnerstvu z Rusijo. Hvala. Grazie per il gruppo. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospa Serakjani. Grazie, relatore. Hvala lepa, gospa, poročeval, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalcu za izvrstno poročilo o pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za evropske državljane je to dobro, zato ker bo sedaj tudi tretje sodišče skrbelo za to, da se spoštujajo vse človekove pravice. Evropska unija in države članice morajo vedno imeti možnost, da se branijo. To je eno izmed mnogih demokratičnih načel. Zato bi morali imeti tudi sodnika, ki bi na sodišču obravnaval vsako posamezno tožbo. Moramo pa vzpostaviti tudi nek organ, ki bo poskrbel za izmenjavo informacij med parlamentom in parlamentarno skupščino Sveta Evrope. Pomembno je tudi to, da se z Evropskim parlamentom več posvetuje v okviru pogajanj, da se parlament bolj vključi v pogajanja. Mislim, da bi morali državljani razumeti, kaj pomeni pristop Evropske unije k tej konvenciji. Zavedati se morajo, kakšen je mehanizem, ki tu deluje, kakšne so pravice, ki jim s tem pripadajo. Oblikovati bi morali neke smernice, v katerih bi jasno pojasnili, kaj seboj prinaša ta pristop. Hvala. Pere. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Daf, za minuto in pol. Hvala. Pristop Evropske unije k konvenciji o varstvu človekovih pravic je nekaj, kar smo čakali že dolgo. Je ključni del sestavljanke. končna podoba pa bo boljše upravljanje z človekovimi pravicami. Nad tem bo bdelo sodišče, hkrati pa bomo zagotovili skupen nadzor tudi sodišča v Strasboru. to je zelo zapleten ukrep, kajti gre za quid pro quo, za to, da je listina o temeljnih pravicah obvezujoča. Kaže na sveže soglasje med, naprimer, tradicionalnimi Britanci, ki so si prizadevali za medvladni federalističen pristop in ljudmi kot sem jaz, ki smo podpirali supranacionalen pristop. Takšno združevanje je zelo primerno, kajti sedaj smo v času koalicijske politike tudi v Britaniji med liberalnimi demokrati in konzervativci. Hvala. Grazie per il gru. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih ale, gospa Lohpilor za dve minuti. Die Verabschiedung des Rom-Statuts sprejetje rimskega statuta in pa vzpostavitev mednarodnega kazanskega sodišča je zgodba o uspehu. In zato imamo veliko dokazov. Ampak najbolj odločilnega pomena je zato, da je v prvi zgodovini možno, da visoki predstavniki države, eh, tako vojaški kot civilni, lahko, lahko odgovarjajo za svoja dejanja, če so zagrešili zločine proti človečnosti ali vojne zločine. Evropska unija je podpirala vzpostavitev mednarodnega kazenskega sodišča in mora to početi tudi v prihodnosti. Mora okrepiti delovanje sodišča in braniti njegovo neodvisnost. Prihajajoča predvidena konferenca v Kampali bo potegnila bilanco, kaj je bilo uspešno in kaj je potrebno izboljšati. Že sedaj je postalo jasno, da se države morajo potruditi na nacionalni ravni, morajo sprejemati takšne zakone oziroma izvajati obstoječe zakone, ki so namenjeni temu, da podpirajo delo sodišča. Številne države se obotavljajo, ko gre za aretacijo um, pomembnih oseb, proti katere je bil izdan nalog za aretacijo. Pomembno je, da mednarodno sodišče dobi to konkretno podporo, zato da bo učinkovito. Konferenca v Kampali se mora ukvarjati z definicijo vojne agresije in uh, dosedanje priprave so bile že uspešne. Dobili smo besedilo, ki je zapisano tudi v naši resoluciji. Pozivamo komisijo in pa države članice, da se naj intenzivno zauzamejo za vključitev te obeseditve v štatut in da se s tem okrepi pristojnost sodišča. Eh, pri tem pa seveda ne sme priti do omejevanja neodvisnosti sodišča eh, in naj, ne, na, eh, ne na zadnje, povdarim tudi, kako pomembno je, da je Evropska unija na, tem, eh, na tej konferenci zastopana na visoki ravni. To bi bil pozitiven signal tako za sodišče, kakor tudi za preostale regije. Grazie, peri konser. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ECR. Kolega Fox. President. Hvala, gospa predsedujoča. Moja skupina je zavezana k temu, da ščitimo človekove pravice, vendar nismo prepričani, da je to, da smo dovolili Evropski uniji, da podpiše to konvencijo, modro, glede na to, da je vsaka država članica že tako ali tako podpisnica te konvencije. Kakšna korist je od tega, če konvencijo pristopi tudi Evropska unija? Zelo vesel bi bil, če bi nekdo v tej dvorani lahko podal praktičen primer, kako bodo človekove pravice mojih voljivcev bolje zaščitene zaradi tega, ker je Evropska unija podpisala to konvencijo. Trenutno države članice niso zavezane k temu, da konvencija neposredno velja v njihovi domači zakonodaji. Želim, da mi zagotovite, da če bo Evropska unija podpisala to konvencijo, da se to ne bo spremenilo. Ne želim, da bi pristojnost britanskega parlamenta, da sami odločamo o tem, kako zaščitimo svoje človekove pravice, spodkopali. Sumim, da je motiv za to, da, da bi povečali vidljivost Evropske unije, da bi pokazali, da je dejansko akter na globalni ravni. Po mojem mnenju je to zelo dober razlog za to, da ne bi dovolili Evropske unije, da podpiše to konvencijo. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL gospod Šolc za minuto in pol. Eh, Hvala, predsedujoča. Moja politična skupina pozdravlja pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. To je pomemben inštrument eh, človekovih pravic v Evropi in eh, pomembnost Štrasburskega sodišča je jasna tudi skozi to, da to sodišče leta 2009 eh, obravnava 57 tisoč primerov. Evropska unija ima za Evropskim sodiščem tudi svoje sodišče, ampak to je drugače kot eh, Evropsko sodišče človekovi, eh, za človekove pravice v Štrasburu, ki je pristojna za to, da brani človekove pravice. Prav tako pa Evropsko sodišče ni prevzelo vodilne vloge pri zaščiti človekovih pravic. Mislim, da sta oba dogodka, tako rimski statut kot pa eh, pristop k konvenciji, zgodovinski korak za evropske državljane, s tem bomo ustvarjali prostor človekovih pravic, na katerega ne bo vezanih samo 47 vlad ampak tudi institucije Evropske unije. Ti bomo poslali močen signal državljanom Evropske unije, da ni Evropska unija tista, ki bi bila nacionalna tvorba, ko gre za človekove pravice, ampak da lahko njihovo spoštovanje zahteva vsak posamezen državljan. Pomembno je, da smo tukaj odkriti, da smo kreativni, da poiščemo konstruktivne rešitve za kar se da zapletene tehnične in pa pravne probleme. Hvala lepa. V imenu skupine EFD, gospod Messerschmidt, za eno minuto. E Hvala lepa. Moram priznati, da res obstajajo prednosti pri pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji. Naprimer, če bi uradnike Evropske unije nekam poslali, bi lahko letijo na podlagi šestega člena svojo pritožbo naslovili na sodišče v Strasburu. S tem pa bi verjetno prejeli očkodnine. Torej, nekatere prednosti obstajajo, vendar vseeno ne podpiram pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji. Zakaj? Zato, ker je ta pristop tak, da bo prinesel ne samo prednosti, ampak še več slabosti. Predvsem me skrbi, kaj bo s pristojnostjo Evropske unije, spoh, ko gre za področje zunanjih odnosov. Nekdo bi lahko ta pristop obravnaval kot dober razlog za to, da bi Evropska unija sprejemala še več odločitev v zvezi s tretjimi državami. Mislim, da bi morale tudi nacionalna sodišča poskrbeti za človekove pravice državljanov, zato res ne vidim smisla, zakaj bi pristopila Evropska unija k tej konvenciji. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Sinclair, kot samostojna poslanka, dve minuti. Thank you, Hvala, gospod predsedujoča. Poročevalec v poročilu zapišem, da bo pristop k Evropski uniji zagotovil velike ukrepe. Sama pa želim zaščititi svoje voljivce pred to konvencijo v Združenem kraljestvu. Smo to seveda vključili v svojo zakonodajo 98. leta, tako da lahko Evropska konvencija se uporablja v vseh sodiščih. Vedeti pa bi morali, da je zaradi Lizbonske pogodbe Evropska unija pravna oseba in da ima sedaj večje pristojnosti kot državljani Združenega kraljestva. George Orwell je že govoril o obetih za prihodnost in nekateri so bolj enaki kot drugi, kar zadeva človekove pravice. Zgodaj ta mesec so moji voljivci bili žrtev zaradi tako imenovanih popotnikov, ki so se naselili na travnikih zahvaljujoč konvenciji in človekovih pravicah, imajo ti ljudje sedaj posebne pravice, imajo prednost za izobraževanje in izobraževanje in zdravstveno zavarovanje prav zaradi te konvencije. Sama menim, da je konvencija naredila že dovolj škode. Morda bi poročevalec lahko obiskal moje voljivce in iz prve roke videl, kako oni čujejo moje ozemlje. Morda bi lahko govoril z vaščani tam, ki, katerih nepremičnine so izgubile veliko vrednosti. Naprimer, tudi tovornjaki so blokirali ceste tam, kjer se starši sprehajajo z otroci. Veliko je tudi več zločina in zločinskih dejanj, kot jih je bilo prej. To so majhne tragedije in tragedije nič v primerjavi z velikim projektom, kot je EU. Ampak, ko posebne pravice dodeljujemo določeni skupini ljudi, prikrajšamo za to druge ljudi. Naprimer, s to konvencijo smo prikrajšali moje voljivce. Neizvoljeni uradniki ne smejo določati, kdo je poseben in kdo ne. V Združenju kraljestva imamo novo vlado, ki je postavila obljube na tem področju. V imenu demokracije upam, da bodo kmalo izpolnili te obljube. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa bodo dobili besedo še ostali govorniki, vendar vas res prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Najprej za dve minuti dajem besedo gospodu Mendesu Devigu. Hvala, gospod predsedujoči. Pred več kot 20, skoraj 30 leti sem imel to srečo, da sem bil prisoten v sosednji zgradbi. Takrat so Jack, Jacques Delors in drugi li razpravljali o pristopu k konvenciji. Vprašajo me, kaj bi potem storili lahko danes. Vendar čez sto let, mislim, da bomo videli, da smo dosegli dobre rezultate. Gospod Duff, upam, da bo vaša koalicijska vlada dosegla dobre rezultate, ampak moja politična skupina že dolgo podpira to vrstno odločitev in zelo cenimo poročilo gospoda Hauregija. Zelo dobro delo je opravil. Podpiramo ga, kajti menimo, da s tem zagotavljamo več pravic na področju človekovih pravic. Evropska unija zagotavlja, da bo konvencija o človekovih pravicah spoštovana. Poročilo, mislim, da odpira vrata za to, da rešimo številna odprta tehnična vprašanja. Naprimer, konvencijo naj bi ratificirale vseeno države članice. Evropska unija, ne glede na to, kaj drugi pravijo, ni država, niti super država, niti nekaj drugega, ampak je mednarodna organizacija. In zaradi tega se do, sooča z določenimi težavami, vseeno pa želim pohvaliti poročevalce za zelo dobro delo in izpostavljajo določena resna vprašanja in kakor gospa Redingova tudi sam upam, da bo svet hitro dal mandat komisiji za to, da se pogaja na tem področju, zato da bomo kmalo lahko v tej dvorani podprli pristop EU k Evropski konvenciji o, varohu, o varstvu človekovih pravic. Lopec, Hvala lepa, sedaj pa kolega Lopes Aguilar za minuto in pol. Yes, me... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam bi rad čestital poročevalcu Hauregiju in vsem tistim, ki so z njim delali na tem poročilu. Skupaj smo delali tudi v tem mandatu, ko je šlo za gospodarsko krizo. Zato lahko sedaj pokažemo, da znamo dobro sodelovati ne samo, ko gre za vprašanje notranjega trga, temveč tudi, ko gre za vprašanje, ki se nanašajo na državljane. Evropska konvencija je pravzaprav seznam pravic, ki bo omogočil, da bo Evropska unija še bolj trdna, da bomo lahko skladno s šestim členom tudi pristopili tej konvenciji. S tem ne bomo odpravili nobenih temeljnih svoboščin ali pravic, ki pripadajo evropskim državljanom. Ravno nasprotno. S tem pristopom bomo samo še okrepili tiste pravice, ki jih vsi že imamo kot člani tega skupnega projekta. Sam sem poročevalec v odboru Libe za notranje zadeve in lahko vam povem, da smo se lotili vseh možnih težav, do katerih bi lahko prišlo zaradi pristopa Unije k konvenciji. Organizirali smo tudi obisk na sodišču v Luksemburgu. Pogosto smo obiskali tudi sodišče v Strasburu. 21. junija bomo organizirali še tretjo konferenco, ko bodo vsi strokovnjaki iz obeh sodišč sedli za isto mizo in se pogovorili o vseh tistih vprašanjih, na katera je treba poiskati odgovore. Poskrbeti je treba tudi za vsa jamstva, zato da bodo pravice državljanov zavarovane. Res je, da ni pravic brez pravnih jamstev, ampak pravnih jamstev pa ne moreš dati brez sodnikov, tako kot ne moreš imeti Evrope brez državljanov. Državljanov pa ne moreš oblikovati, če se ne zavedajo, da je Evropa tista, ki nam omogoča, da rastemo in da uživamo še več pravic. Hvala, Hvala lepa. Sedaj pa kolega Šake za minuto in pol. You, Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Razpravljamo o rimskem statutu, o mednarodnem kazenskem sodišču. Mislim, da je ta statut predanost mednarodni zakonodaji in varovanje človekovih pravic. S tem, ko bomo pristopili k temu statutu, bomo samo še izboljšali varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sodelovanje je bistvenega pomena. Mednarodno kazansko sodišče je pomembna institucija, ki zagotavlja, da se temeljne svoboščine izvajo ne samo v Evropi, temveč povsod po svetu. Gre res za zadnjega aduta, na katerega se lahko obrnemo, kot je rekla gospa Reding, ampak vseeno je to pomemben adut. Evropska unija bo pristopila k konvenciji in k statutu, pa ne samo k konvenciji in statutu, ampak tudi k načelom, ki so tam zapisali. Tam piše, da bomo preganjali vse tiste, ki so storili genocid, zločine proti človečnosti ali druge vojne grozote. V Evropski uniji skušamo trenutno oblikovati skupno zonanjo politiko, zato bi visoka predstavnica morala spodbujati pristop Evropske unije k tej konvenciji, ker bomo s tem izboljšali sodelovanje tudi s tretjimi državami, s Kitajsko, Indijo, tudi državami kandidatkami ali bodočimi kandidatkami, naprimer Turčijo. Tudi ZDA bi morale prispevati k zagotavljanju pravice in pravičnosti na svetovni ravni in se pridružiti vsem ostalim zaveznikom. Kot Nizozemska državljanka vam lahko povem, da se ne bomo nikoli sklicevali izključno na haški akt. Predvsem pa se mi zdi, da je treba prekiniti s prakso nekaznovanja, ko naprimer lastne vlade sistematično in vsakodnevno kršijo pravice državljanov. Poskrbeti moramo za univerzalizacijo človekovih pravic. In mednarodno kazansko sodišče nam bo pri doseganju tega cilja v pomoč. Zato je treba to sodišče globalizirati. Evropski parlament pri tej temi seveda aktivno sodeluje. Hvala. Kolegi, vi pregodi. Kolegice in kolegi, res vas prosim, da spoštujete dodeljeni čas za govor, sicer ne bomo imeli na voljo dovolj časa za postopek HDI. Besedo dajem kolegu Hefnerju za eno minuto. Kolegi, predsedujoča, to, s čemer se danes ukvarjamo, je izgradnja prava na supranacionalni ravni in uh, v luči današnjih kršitev človekovih pravic me to spominja tudi na zgodovino moje države. Nemci niso najhujših eh, zakonov, eh, najhujših zločinov storili zaradi prenosa zakonov, ampak zato, ker so sprejeli zakone, ki so dovoljevale razno razna grozodejstva. Če bi ti ljudje rekli, da so takrat naredili samo to, kar je bilo eh, prav, in zato ne bi odgovarjali, potem bi to pomenilo nevredno šibkost člove, človeštva. Zato je to, kar smo sedaj dosegli z Mednarodnim kazenskim sodiščem, pomemben korak, da vedno obstaja sodnik zunaj eh, meja nacionalnega prava in da bo morali do konca življenja odgovarjati za svoja dejanja. To je pomemben korak. Prav tako je pomemben korak tudi pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. To je korak, za katerega smo se dolgo zauzemali in vesel sem, da smo danes tako daleč. Zahvaljujem se predvsem gospodu Hauregiju za njegovo odlično poročilo. Hvala lepa, besedo dajem kolegu Tenoku za eno minuto. Gospa predsedojoča, nacionalna stranka, britanski konzervativci, če ne veste, sem konzervativec je izrazila v preteklosti resne skrbi glede mednarodnega kasenskega sodišča in izvajanja mednarodne sodne pristojnosti, kot je opredeljena v rimskem statutu, ko gre za genocid, vojne zločine in tako naprej. Vendar ob deseti obletnici vstopa statuta v veljavo ponuja za vse nas priložnost, da opravimo neko oceno, oceno vloge, ki jo je sodišče odigralo. Sodišče se je izogibalo tisti preganjanja tistih storilcev, ki so bili visoko na družbenih lesticah. Vendar je gospod Moreno Okampo v zadnjih letih storil veliko za to, da se tudi te bolj pomembne osebe preganja, če so storile kazniva dejanja. V Združenem kraljestvu je prejšnji teden bila vzpostavljena nova koalicija. Morda je to priložnost, da še enkrat ocenimo, kakšen je naš odnos z mednarodnim kazenskim sodiščem. V kampali bi lahko popravili nekatera sporna področja, kot je naprimer poveljevanje od, odgovornosti in tako naprej. Ne smemo dopustiti, da bi mednarodno kazensko sodišče kakorkoli ogrozilo vitalne interese Združenega kraljestva. Moramo pa priznati, da v nekaterih okoliščinah mednarodno kazensko sodišče lahko odigra konstruktivno vlogo in prekine nekaznovani sploh za genocidne diktatore. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Veržja za minuto in pol. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, gospod minister. Najprej par besed o pristopu k konvenciji in k statutu. Hvala lepa poročevalcu za kakovostno poročilo. Hvala lepa tudi, da je bil pripravljen sprejeti predloge tako enih kot drugih. Hvala lepa za doseženo soglasje. Veliko je že bilo rečenega glede pristopa k konvenciji. Izpostavili ste pozitivne vidike, tudi sama bi izpostavila dva vidika. Ko bomo pristopili k konvenciji, bo zagotovljen tudi zunanji nadzor, istočasno pa bodo akti unije veljali tudi izven področja Evropske unije klauzula o demokracijah in človekovih pravicah bo tako dobila večji smisel. Mandat za pogajanja, ki ga ima komisija, bo veljal ne samo za konvencijo, temveč tudi za vse protokole in sporazume, ki so bili podpisani v okviru temeljnih svoboščin. Čim hitreje jih moramo podpisati tudi mi in pristopiti k vsem pravnim instrumentom sodišča v Strasburu. S tem bomo zagotovili tudi koherentno zaščito in varovanje človekovih pravic. Še par besed o mednarodnem kazenskem sodišču. Dve želji imam. Najprej si želim, da bi Evropska unija skrbno pazila na vse pravice žrtev in zakonitih predstavnikov, kar pomeni, da je treba zagotoviti ad hoc strokovnjake in zastopnike. Gospa komisarka, Dobro bi bilo, če bi Evropska unija vložila vso svojo energijo v to, da bi vse države članice prilagodile svoje pravne sisteme mednarodnemu pravnemu sistemu. Francija tega nažalost še ni storila. Prav tako obžalujem, da velike države, kot so ZDA, ne sodelujejo pri vzpostavljanju tega mednarodnega kazanskega sodišča. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem kolegu Bronsu za dve minuti. Uh, evropska unija naj bi podpisala konvencijo o človekovih pravicah in vso spremljajočo zakonodajo kar pomeni da bo ta, zakon, ta konvencija postala del zakonodaje skupnosti tudi sporazumi ki so bili sklenjeni v okviru sveta evrope bodo vplivali na našo zakonodajo. Sodišče v Luksemburgu bo moralo razsojati tudi o morebiti nasprotujočih si dokumentih. Več srkonjakov v odboru AFKO in odboru Libe sem vprašal, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do konflikta med dvema dokumentoma ali deloma posameznih dokumentov. Kateri dokument bo prevladal, strasburški ali luksemburški? Rekli so mi, da bo prevladal tisti dokument, ki bo zagotavljal večjo raven svobode in pravic. Potem pa sem vprašal, kaj če boste v sporu dve strani in boste vsaki trdili nekaj nasprotnega. Nekdo bo želel izražati svojo vero in pri tem ne biti deležen žaljivk, drugi pa bo želel kritizirati izražanje vero, vere drugega. Če se spomnite samo na danski primer, ko je šlo za karikature. Takrat je, bila, je bil mok res oglušujoč. Svoboda govora bo vedno žrtveni kozov. Če bomo odrekli svobodo govora, potem bomo samo storili to, kar Evropska unija sedaj dobro počne. Po eni strani imamo politično pravico in po drugi strani pravico, da nas kritika ne žali. In ta kritika oziroma pravica do tega, da nas nekdo ne žali s tem, ko je kritičen, je večja od pravice nekoga, da izraža to kritiko. Mislim, da bi morali vsi imeti možnost izražati kritiko in ne biti pri tem deležni obravnave na mednarodnem kazenskem sodišču. Hvala. Grazie, la par- Hvala lepa. Besedo dajem kolegici Čanaku za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi čestitala poročevalcu, gospodu Hauregi Atondu, za izvrstno poročilo in tudi za odlično sodelovanje. Hvala lepa tudi kolegoma Predi in Gal za sodelovanje med posameznimi odbori. Kolegice in kolegi, pristop Evropske unije k konvenciji in k statutu je posledica tega, da imamo v Evropski uniji sedaj pravno osebnost, zato ker je začela veljati Lizbonska pogodba. Številni se sprašujejo, zakaj moramo pristopiti k Evropski konvenciji in k sodišču v Strasburu, če smo že individualno podpisali to konvencijo. Strasburško sodišče ima veliko širše možnosti, kot so zapisane izključno v listini o temeljnih pravicah, kot je omenila že komisarka Redingova in tudi predstavnik sveta. Je pa res, da bo prišlo do nekoliko nenavadne kompozicije držav. Namreč imeli bomo države članice Sveta Evrope in države članice Evropske unije. Ali bo potem prišlo tudi do spremenjenih odnosov, ali to pomeni, da ne bomo morali sprožati tožb, zato ker bomo pravzaprav želeli sprožiti tožbo proti drugi vladi. Vsako sodišče v teh državah ima svoje pristojnosti. Kakšne pa bodo potem pristojnosti Evropske unije? Kakšna bo pristojnost sodišča v Luksemburgu? Pristop k Evropski konvenciji je sicer pomemben korak za Evropsko unijo, poleg tega pa smo podpisali tudi vse dodatne protokole. S tem bomo Evropskemu parlamentu omogočili, da se aktivno vključi v pogajanja in tudi prispeva preko parlamentarne skupščine sveta Evrope k imenovanju sodnikov. Hvala. Grazie. La... Hvala lepa. Gospod Havid za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Vesel sem, da lahko predsedujem delegaciji, ki bo sodelovala na konferenci v Kampali. Mislim, da bomo s tem vzpostavili dober pravosodni sistem na svetovni ravni in se borili tudi proti nekaznovanosti. Na konferenci bomo pokazali, da Evropska unija želi da bi to sodišče pridobilo univerzalno pristojnost. Mislim, da bi morali pozdraviti tudi dejstvo, da je 15 od 24 držav članic, ki so prispevali sredstva v sklad za žrtve članice Evropske unije. 14 evropskih držav še ni imenovalo uh, nacionalnih kontaktnih točk oziroma odgovorilo na vprašalnik, kot to določa listina. Univerzalnost pa lahko zagotovimo samo, če bomo vsi izvajali isto. Nova koalicijska vlada v Združenem kraljestvu je sprejela odločitev, da se bo deležila konference v Kampali in tam nasprotovala temu, da bi to sodišče imelo univerzalno pristojnost. Spomnite se, kaj se je dogajalo na sodiščih v Nürnbergu in Tokiu ob koncu druge svetovne vojne. Ne vem, zakaj to sodišče ne bi smelo preganjati vseh vojnih zločincev iz 21. stoletja. Nekateri še vedno uporabljajo strupen plin in tudi nedovoljeno orožje, pa jih ne kaznujemo. Ko je Saddam Hussein s plinom pomoril številne osebe, ko v Palestini uporabljajo tudi nedovoljene metke pri streljanju. Ne vem, zakaj temu nišče ne nasprotuje. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerens za minuto in pol. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. To sodišče naj bi sodilo tistim, ki so zakrivili genocid, vojne zločine in tako naprej dolgo časa smo morali čakati na to, da bi to sodišče popravilo škodo, ki so jo utrpele žrtve. Številni smo se zauzemali za to, da se to sodišče vzpostavi in da odigra preventivno ulogo. Želeli smo, da se kaznujajo storilci kaznjivih dejanj, naprimer tistih, ki so bili storjeni v Bosni, Ruandi, Kambodži in drugod. S tem smo želeli preprečiti, da bi se taka dejanja še kje ponavljala, zato ker bi storilci teh dejanj menili, da jih izven svojih držav ne bodo preganjali. Zanima me, ali komisija meni, da smo dosegli ta preventivni cilj. Zanima me tudi, ali komisija lahko pove, ali je nalog za prijetje Omarja Elbeširja del rešitve ali del problema. Sam verjamem, da gre tu za del rešitve. Ne glede na to, me zanima, kakšne lekcije se lahko naučimo na podlagi tega kratkega obstoja sodišča. Zanima me tudi, ali bo komisija na konferenci v Kampali predlagala tudi, da se spremeni besedilo, ki predstavlja pravno podlago tega sodišča. Hvala. Grazie, la paro- Hvala lepa. Gospod Šimanski za eno minuto. Pani panovje, pristopujoč do evropejske. Hvala lepa. Gospe in gospodje, pristop k konvenciji je dober, vendar se moramo izogniti številnim nevarnostim. Naprimer, kakšne bodo pristojnosti sodišča v Strasburu in sodišča v Luksemburgu. Obso obstajate tudi dva dokumenta, listina temeljnih pravic in Evropska konvencija. Težko bo pojasniti državljanom, katero sodišče bo pristojno zakaj, tako da bi lahko prišlo do konflikta glede pristojnosti med obema sodiščema. Pristop Evropske unije k konvenciji bo tudi omejil spoštovanje ustavnih tradicij v državah članicah, Mislim, da pristop konvenciji ne bi smel služiti kot izgovor k, za neizvajanje dodatnega protokola pri Lizbonski pogodbi. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Besedo dajem kolegu Šegediju za eno minuto. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sajnálom, hogy erre a nagyon fontos... Najlepša hvala res obžalujem, da nimam na voljo več kot eno minuto za to, da obravnavam to pomembno temo. Naj vam povem samo, da trenutno na Mačarskem doživljamo hude poplave, ne samo pri nas, tudi drugot po Evropi. Na tisoče oseb je ogroženih, zato jih moramo pomiriti. Mi smo tu v parlamentu, v Strasburu in moramo izraziti solidarnost. Želimo si, da bi se te poplave čim prej končale, kateri so uničujoče. Prosimo vse odgovorne v Evropski uniji, da ponudijo svojo pomoč žrtvam poplav. Več kot 12 mest na severu Mačarske je poplavljenih zaradi močnih nalivov in upam, da bo Evropska unija vsem tem mestom pomagala. Poslanke in poslanci, ki so tu v dvorani, ali menite, da so pravice v Evropski uniji dovolj dobro zagotovljene? Se vam zdi, da bomo s tem, ko bomo pristopili k konvenciji, okrepili človekove pravice? Ne, samo podvrgli se bomo zamislim in načelom ZDA. Tega pa si ne želimo. Pri nas imamo suverene države, ki so pristopile k same k tej konvenciji, zato mi nasprotujemo temu, da bi sprejeli samo neko simbolično uh, odločitev, ki bi nas priključila k velikemu imperiju. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa kolega Kasini za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod predsedujoči sveto, gospa komisarka. Zagotovo je ta pristop nek znak poklicanosti Evropske unije, poklicanosti k temu, da brani človekove pravice in dostojanstvo človeka. Vsa ta načela so last na Evropski uniji že dolgo časa. Vse države članice so že podpisale to konvencijo Sveta Evrope, s tem so tudi potrdile vsa glavna načela iz konvencije. In vsa ta načela so pravzaprav del evropske zakonodaje. Tako da je ta simbolična gesta res zelo pomembna. Da pa bi to prevedli v konkretne pravne norme, ni tako enostavno. V tem poročilu se omenjajo samo institucionalni vidiki pristopa. To je sicer sprejemljivo. Tudi sam se zahvaljujem kolegu Hauregiju in moram priznati, da je odbor AFKO, ki mu predsedujem, podprl to poročilo. Tako da smo zadovoljni z dokumentom sami. Strinjamo se z vsem tistim, kar je že bilo izrečeno strani predstavnika sveta in komisarke. Nekoliko je nejasno samo to, kakšen bo status evropskih poslancev v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, ko bodo tam volili sodnike. Tu obstaja nek majhen problem. In sicer imamo državljane Evropske unije in državljane drugih držav. V parlamentarni skupščini sveta Evrope so posamezne države že zastopane in mislim, da bi na podlagi trenutnih številk lahko imeli dva predstavnika v parlamentarni skupščini. Trenutno imajo države članice lahko minimalno dva, največ 18. Večkrat je bil že izpostavljen problem odnosa med obema sodiščema, tistim v Strasburu in tistim v Luksemburgu. Seveda pa obstaja tu še problem evropske duše. Mi smo, evropejci, v drugem členu Lizbonske pogodbe smo zapisali, da upoštevamo človekove pravice, temeljne pravice, da se zauzemamo za enakost med vsemi ljudmi. Zato moramo res dobro razmisliti o tem načelu, o mejah in tako naprej. Strinjamo se s tem, kar je zapisano v tem poročilu, zato hvala poročevalcu. Hvala lepa. Kolegica Hvala lepa. Gospa predsedujoča, Evropska unija je vedno podpirala mednarodno kazensko sodišče in promovirala zaščito človekovih pravic. Seveda Želimo biti prisotni na pregledni konferenci v Kampali, tako da bomo lahko zagotovili, da bo rimski statut pomagal pri razvoju tega stodišča. Mednarodna skupnost mora okrepiti tudi neodvisnost in pa učinkovitost mednarodnega kazenskega sodišča. V okviru pregledne konference so bili podani pomembni predlogi, zlasti kar se tiče definicije kaznivega dejanja. Jasno moramo poudariti, da morajo biti zločini proti človečnosti kaznovani. Potrebujemo jasne pravne sisteme, želimo si pravičnosti in uh, želimo, da bi se temu pridružilo kar največ uh, članov mednarodne skupnosti. Vojni zločini in uh, tisti, ki so zagrešili vojne zločine, morajo biti kaznovani. Zato moramo poskrbeti tudi za spravo po konfliktih. Polno podpiram predlog, ki je bil podan. Eh, polno podpiram tudi priključitev k konvenciji o varstvu človekovih pravic in želim si veliko uspeha na pregledni konferenciji v Kampali. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Kačmareku za minuto in pol. Pani predsedujoča, komisarka, gospe in gospodje. Pregledna konferenca v Kampali bo odlična priložnost za to, da povdarimo našo zavezanost uh, zaščiti naših vrednot. Kršitelji človekovih pravic, tisti, ki so zagrešili uh, vojne zločine, morajo biti kaznovani. In zato je dobro, da se bo konferenca zgodila v Afriki, saj je tam bilo storjenih veliko vojnih zločinov v Sudanu, v Keniji, v Kongu in v drugih državah v Afriki. Nekaznovanost tistih, ki zagrešijo vojne zločine, mora biti izničena. Pri tem je zelo pomembna vloga Mednarodnega kazenskega sodišča. Če bi imeli pred 70 leti takšno sodišče se poboj v Katinu morda sploh ne bi zgodil, se lahko takšno sodišče prepreči takšne dogodke in zato moramo sodišče podpirati pri, njihovi, pri njegovi glavni ulogi, da preganja kršitele človekovih pravic in pa tiste, ki so storili vojne zločine. Pomembno je, da se tudi druge države članice priključijo rimskemu statutu. Naše sodelovanje in pa koordinacija bo odvisna od tega in zato bi morale vse pogodbenice rimskega statuta še naprej na ta način nadaljevati svoje delo. Hvala, besedo ima kolegica Gomeš za minuto. Konferencija iz Kampale je zelo pomembna točka na agendi. Ampak obsodba Malerbašir je zelo pomemben korak pri utrditvi sodne prakse in pravnega reda v tej državi. In prav zahvaljujoč Evropski uniji so se, se je tudi potrdilo izvajanje nasilja in kriminala v Darfurju. In so se ti, ta kriminal se je označil kot uh, vojni kriminal. Evropska unija je poslala tudi opazovalce v Sudan in eh, njihovi sogovorniki so potrdili, da se ne bodo uklonili mednarodnim vzorcem. Ampak Evropska unija mora se vseeno zauzemati za to, da, bodo zločinci, da bodo zločinci predani sodstvu. In zato mora Evropska unija zahtevati, da se predsednik El Bashirja izroči tej državi. Ne smemo namreč dopustiti, da bi bili tudi drugi diktatorji spodbujeni k temu, da zastirajo svoj narod. In zato se moramo zauzeti za um, to. Za to. Hvala. Besedo ima gospa Makovej, minuto in pol. Najlepša hvala. Govorila bom o pristopu Evropske unije, Evropski konvencija o varstvu človekovih pravic in naj podarim, da bom govorila kot pravnica. Naj vas upozorim na vlogo sodišča v oblikovanju pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Predvsem je tu v spredju zahteva iz konvencije, da mora. Uh, da morajo biti izčrpana vsa domača pravna sredstva, preden se eh, državljan obrne na eh, sodišče za človekove pravice. In v, te, v tem postopku mora imeti Evropsko sodišče pravico preučiti primer, preden se ta primer napoti na Evropsko sodišče za človekove pravice. Uh, gre za primere, kjer eh, države članice kršijo z, zakonodajo skupnosti. Sodišče v Luksemburgu mora najprej dobiti možnost, da uh, uporabi konvencijo v takih primerih. Ne smemo pozabiti, da to sodišče konvencijo uporablja že leta. V pozavi s tem naj vas opomnim, na ugotovitev sodišča v primeru uh, Bosporus Airlines proti Irski. Citiram, zaščita temeljnih pravic uh, v zakonodaji skupnosti velja za enakovredno sistemu konvencije. Skupaj s kolegi pozdravljam pristop Evropske unije k tej konvenciji, vendar pa istočasno prosim za zelo podrobno analizo postopkov, ki jih bomo vzpostavili. Zaščititi moramo interese državljanov, istočasno pa moramo ohraniti tisto, kar dobro deluje. Hvala. Grazie. La parola all'onorevole Ra. Hvala. Besedo ima gospod Rangel, minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Želel bi poudariti, da Evropska ljudska stranka z velikim zadovoljstvom in predvsem portugalska delegacija v tej stranki sprejema začetek tega postopka, vključitve Evropske unije k Evropski konvenciji za človekove pravice. Naša država, Portugalska, se je vedno zauzemala za varovanje človekovih pravic, tudi še zlasti po koncu diktature na Portugalskem leta 1971 in zato mi lahko samo podpremo ta postopek priključitve. Poleg tega se nam zdi izredno pomembno to, da Evropski parlament korak za korakom spremlja približevanje Evropske unije k Evropski konvenciji za človekove pravice in menimo, da tako tehnični, pravni kot eh, človeški vidiki so tukaj izredno pomembni, zato da bo tudi Evropski parlament imel svojo hišo človekovih pravic. In To prizadevanje je zelo pomembno za vse poslance v Evropskem parlamentu, ker menimo, da ima to velik in pomemben učinek tudi izven Evropske unije. In zato je to gotovo zelo dober znak tudi za druge evropske države, ki niso članice Evropske unije. In zato sem prepričan, da bo to še okrepilo položaj Evropske unije kot braniteljice demokracije in temeljnih človekovih pravic. Hvala. Hvala. Sedaj pa začenjamo s postopkom Catch the Eye. In besedo ima gospod Zvir. Minuto, izvolite. Spoštovani predstavniki komisije, eh, sveta. Človekove pravice in svobošnje že dolgo niso več zamejene v okvir nacionalne države. Eh, zato je tudi odveč dilema, ali naj ta temeljna dilema ali naj bo evropska unija temeljila na medvladnem dogovarjanju ali naj postane neka supranacionalna država. Uh, jaz mislim da je pristop uh, uh, evropske unije h konvenciji korak naprej k širjenju človekove svobode svobode posameznika je neka dodana vrednost in naš cilj mora biti da ustvarimo v evropski uniji prostor kjer bo Eh, kjer bodo standardi eh, človekove svobode eh, najvišji na tem v svetu. toda torej, ne mislim da bo zaradi tega pristopa evropske unije h konvenciji naenkrat v evropski uniji postalo kraljestvo svobode nasprotno še vedno se bodo človekove pravice in svoboščine kršile ampak pomembno je da se sistematično in sistemsko ne ogrožajo moramo okrepiti delovanje sodišč in drugih struktur eh, eh, razmejiti njihove pristojnosti eh, in s tem tudi končujem. najlepša hvala. Zelo dobro je, da danes obravnavamo to temo. Mislim, da moramo opomniti na to, da je Afrika žal celina, kjer zelo pogosto prihaja do genocida. Evropska unija v tovrstnih razmerah ne more preprosto mirno opazovati. Na srečo mednarodno kazensko sodišče igra vedno pomembnejšo vlogo v boju proti tovrstnim zločinom. Zločinci morajo videti, da jim ne more uspeti, da bi ostali nekaznovani. Zato sam štejem med tiste, ki se odločno zauzemajo za to, da. Evropska unija podpira mednarodno kazensko sodišče. Uh, Mislim, da moramo razmisliti o tem, kaj lahko naredimo za to, da bo to sodišče še bolj učinkovito. Hvala. Besedo ima gospa Flahekova. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospod minister, gospa komisarka, kot je že bilo rečeno, pristop Evropske unije konvencije o človekovih pravicah ima predvsem simbolni pomen mislim, da bomo na ta način okrepili določene postopke. E, poleg simbolnega pa ima e, ta pristop tudi praktičen pomen, kar zadeva politiko človekovih pravic v Evropski uniji. Na ta način odpravljamo dvojne standarde, kajti do danes Evropska unija ni bila pravno zavezana spoštovati človekovih pravic in temeljnih svoboščin. E, nadaljni praktični vidik tega pristopa pa je zaščita ne samo evropejcev in državljanov Evropske unije, ampak eh, tudi vseh državljanov, eh, za katere velja eh, zakonodaja Evropske skupnosti. Zelo me veseli, da se ohranjajo tudi klauzule iz konvencije, to je dobro. Dobro pa je tudi, da opozorimo na probleme celotnega postopka. Namreč Evropska unija kot eh, nedržavna entiteta ne sme eh, zahtevati nepotrebnih eh, sprememb, ki bi preveč obremenile Evropsko sodišče za človekove pravice. Tukaj se moramo torej izogniti potencijalnim težavam. Hvala. Parola all'onorevole. Hvala. Besedo dobi gospa Morvaj. Za minuto izvolite. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Skoraj leto dni sem že članica tega parlamenta in eh, na nekaj se še vedno ne morem navaditi. Namreč, da Eh, vsaka razprava poteka na enak način. Skoraj 800 nas je v parlamentu, ampak pri vsaki razpravi nas je običajno prisotnih kakih 20. Nekateri izmed nas, ki ne eh, sledimo partijski oziroma strankarski liniji pri glasovanju, ampak eh, sledimo tistemu, kar nam narekujejo naše prepričanja, ko zastavljamo vprašanja komisiji ali drugim, sploh ne dobimo odgovorov. In od, obna, tukaj se obračam na vas, komisarka, eh, in vas prosim za konkreten odgovor. Moje vprašanje je, kakšna je dodana vrednost Evropske unije in njenega pristopa k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic? sploh glede na to, da so vse države članice k tej konvenciji že pristopile. Dajte mi en primer tega, kakšna je dodana vrednost tega, kar zadeva zaščito človekovih pravic. Ali bo prišlo do kakšnih sprememb? Že vnaprej najlepša hvala in upam, da se boste tokrat eh, eh, dejansko odzvali na moje vprašanje. Hvala. Besedo ima za minuto gospa Matera. Hvala predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegi. Pridružitev Evropski konvenciji za človekove pravice je gotovo bistvena prednost za rast Evropske unije. Oba sistema zagotavljanja pravic bosta tako še ukrepila varstvo temeljnih pravic naših državljanov, tako znotraj naših 27 držav članic, kot tudi izven Evropske unije, če mislimo na vse države članice Sveta Evrope. Tako je to gotovo priložnost, ki je ne smemo zamuditi in ki smo jo že veliko časa časa čakali. Sodna praksa in doktrina Evropskega sodišča, pa tudi Strasburškega sodišča, so, sta že nekaj časa napovedovali in postavljali temelje za dosego tega velikega, pomembnega cilja in zato lahko lepo udarim, kako velik pomen ima to za vse državljane Evropske unije, ki bodo lahko tako eh, Ehm, se obrnili na Strasburško sodišče preko Evropske unije. Seveda bo neodvisnost obeh sodišč še vedno ostala takšna, kot je, tako kot je to tudi izredno zapisano v poročilu, za katerega čestitam poročevalcu. In za vse nas um, bo to pomenilo tudi boljše sodelovanje med obema institucijama, ki boste pa pri tem seveda spoštovali svoje pristojnosti. Najlepša hvala, gospod Mendes de Vigo, ste prosili za besedo, izvolite. Ja, dve stvari bi želel pojasniti. In prvič, členi, ki so v listini in ki so tudi v konvenciji, so enaki in to pomeni nekaj popolnoma ena istega, torej 52 in 53 člen. Tukaj ni nobenega protislovja. Potem drugič, sodišče v Strasburgu je nadnacionalno, torej če se kdo želi naj obrniti v zvezi z vprašanjem, ki zadeva Evropsko unijo oziroma Evropsko pravo, se moral najprej obrniti na sodišče Evropske unije. In sedaj ne vem, lepo prosim, dejte razložiti vsem tistim poslancem, ki se temu nasprotujejo, da so vse stvari in vse pristojnosti jasno določene. Najlepša hvala, razprava je s tem zaključena in sedaj dajemo besedo državnemu sekretarju gospodu Lopezu Garidu v imenu sveta. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. In sicer v zvezi s prvo točko. Eh, in sicer pristopom Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic bi želel eh, čestitati poročevalcu, ki je tako hitro pripravil ta osnutek za pogajalski mandat in ravno tako bi se želel eh, zahvaliti tudi poslancu Anču Dofu, ki je povedal, da je tudi stranka liberalcev in konservativcev v Veliki Britaniji naklonjena podpisu in pristopu k tej Evropski konvenciji, tako kot je to zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. Vendar pa nekateri drugi uh, sodržavljani gospoda Dafa pravijo ravno nasprotno. Uh, in sicer predstavnik politične skupine EKR er in tudi še drugi nebritanski predstavnik skupine Evrope svobode in demokracije in tudi gospa Morvaj je zelo jasno vprašala, zakaj oziroma čemu naj podpiše Evropska unija to Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Torej, dobro, če so države članice res že same članice Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. To je res, vendar pa so države članice nekatere pristojnosti prenesle na Evropsko unijo in jih več ne izvajajo same, izvaja jih sedaj Evropska unija. In lahko bi teoretično Evropska unija zato tudi kršila Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, razen če bi smatrali, da Evropska unija nima nobene pristojnosti na tem področju, ampak imajo, zato ker so jo države članice na njo prenesle. Tako da zato ni dovolj, da so države članice podpisnice konvencije. Potrebno je, da jo podpiše tudi Evropska unija. Zato, da bo zagotovljeno varstvo človekovih prvic v celotni Evropski uniji. In zato ne razumem, kako lahko osebe kot ti predstavniki teh dveh političnih skupin v svojem jasnem euroskepticizmu nasprotujejo temu, da bi imeli neko, nek nadnacionalni nadzor nad Evropsko unijo. Ali morda kdo meni, da ni potrebno, eh, da se Evropsko unijo nadzoruje. Mogoče pa kdo meni, da Evropska unija slabo opravlja svoje delo, da ti obupni birokrati evropski slabo opravljajo to, kar morajo in zato potrebujemo neko nadnacionalni nadzor na Evropsko unijo. To se zdi zelo čudno. Torej, imamo konvencijo o varstvu človekovih prvic, ali je morda ta trdnejša, solidnejša, kot uh, drugi načini varstva, ki jih imamo v Evropski uniji. Ne vem, kakorkoli podpis te konvencije se nam zdi potreben, koristen. Uh, s tem postopkom smo začeli že pred nekaj časa in zato tudi gospod Mendes de Vigo vam lahko povem, da se je svet zauzel za to, da bi uh, s tem postopkom zaključili čim prej, hitimo s tem in poskušali bomo vse postopek zaključiti 4. junija na svetu PNZ, tako da lahko v tem smislu eh, vsi mirno čakate zaključek pogajanj. Potem pa, kar zadeva konferenco v Kampali, mislim, da je to zelo pomembna konferenca, konferenca, na kateri bo predsedstvo sveta tudi prisotno in bo tam tudi jasno povedalo, da morajo države članice sodelovati s mednarodnim kazenskim sodiščem. Države članice morajo seveda na podlagi načela recipročnosti eh, tudi sodelovati pri tem. In po mojem mnenju je eden pomembnih ciljev te konference tudi kaznovanje eh, eh, zatiranja in V skladu z rimskim statutom je tudi določeno obdobje za izročitev vojnih zločincev in ravno tako se bo razpravljalo o uporabi določenih vrst orožij, ki v oboroženem spopadu lahko že sama po sebi predstavlja vojni zločin. Tako da bo predsedstvo pri tem gotovo podprlo delovanje mednarodnega kazenskega sodišča, Poudarili bomo pomen nekaterih postopkov, ki jih je vodilo in to bomo poudarili tudi v razpravah v kampali. Pomembno je tudi povedati, da ima ta konferenca izreden politični, simbolični in tudi pravni ter zakonski pomen. Odločbe, ki jih izdaje Mednarodno kazensko sodišče, imajo zelo visoko kazensko oziroma zakonsko veljavo In zato naj spomnimo, da ko govorimo o delovanju kazenskega sodišča, gre tukaj za preganjanje oseb, ki so storile res hude zločine in s podpiranjem delovanja tega zločina se borimo proti nekaznovanosti. In to je zelo pomembno dejstvo. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Hvala. Besedo dobi gospa komisarka Redingova. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Listina o temeljih pravicah in konvencija o človekovih pravicah sta izredni besedili, predstavljata podlago za sistem vrednot, na katerem smo izgradili našo družbo, našo evropsko skupnost. In mislim, da sta oba dokumenta bistveno preveč pomembna in preveč zgodovinska, da bi na njih osnovali eh, eh, torej strankarsko politiko. In moram reči, da sem izredno ponosna, da v tem trenutku lahko naredimo korak naprej in začnemo uresničevati uh, listino o človekovih pravicah tako, da pristopimo k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ko sem slišala to, kar je povedal vaš poročevalec, gospod Lopez Garido, eh, in pa tudi poročevalci v senci, eh, gospa Kinga Gal in eh, drugi, kaj so povedali v vašem imenu, vem, da se tudi vi zavedate, kako zgodovinska je ta naloga, ki jo imamo sedaj v rokah. Dodana vrednost pristopa eh, je bila zelo dobro utemeljena. O tem so govorili tudi prispevki številnih poslancev in poslank. Države članice so vse podpisale to konvencijo vendar pa, kot je gospod minister ravno kar pojasnil, so prenesle tudi precejšen del svojih pristojnosti na Evropsko unijo. Zato je povsem običajno, da Evropska unija, ko deluje kot Evropska unija, je predmet enakega zunanjega nadzora eh, posebnega sodišča za človekove pravice, kot to velja za države članice zelo konkreten primer. Lahko bi prišlo do odločitve Evropske komisije proti določeni eh, veji industrije na področju konkurence in eh, to odločitev bi lahko nekdo neposredno spodbu, spodbijal pred sodiščem v Strasburu. Torej, tak postopek bi bil danes eh, zelo težaven ali skoraj nemogoč. Eh, In veliko je takih konkretnih primerov, ki ste jih tudi sami že izpostavili. To so konkretni primeri, eh, kako bomo lahko pomagali državljanom. Kaj ti ti bodo sedaj imeli dvojno jamstvo. Evropsko sodišče v Luksemburgu bo sodilo o temelju listine o človekovih pravic, ki je mimo grede zavezujoča za vse države članice. To je potrebno enkrat za vse le jasno povedati. In ne razumem, zakaj nekdo, ki je na volitvah dobil mandat, ki so ga izvolili državljani, lahko postavlja pod vprašanje, pravice teh državljanov. Bolje je, da imajo državljani dvakrat več pravic, kot pa da njih nimajo. In tukaj jim dajemo dvojne pravice in to je bistvo Evrope. Bistvo Evrope je, da evropski državljani dobijo pravice in zelo sem ponosna, da se ta parlament zauzema za te pravice. Ja, sedaj bomo imeli listino temeljnih pravic, ki državljanom govori, da lahko gredo na sodišče in poskrbijo za to, da bodo njihove pravice eh, dobile veljavo. Vprašanje, ali naj ali naj nismo eh, del konvencije o človekovih pravicah, to pravzaprav sploh ni več vprašanje, ker šesti člen pogodbe Evropsko unijo zavezuje, da mora pristopiti k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Torej mislim, da sploh nima smisla več razpravljati o tem, ker je to gotovo dejstvo. Ravno tako je potrebno vedeti, da bo s tem pristopom položaj eh, držav članic eh, v odnosu do te konvencije nespremenjen, Torej, odnos med posameznimi državami, članicami in konvencijo bo ostal točno tak, kot je danes. Eh, dobili pa bomo dodatna jamstva, kar zadeva zakonodajo Evropske skupnosti. Sveda se postavlja vprašanje eh, na skriži pristojnosti to vprašanje je potrebno preučiti in ga preučujemo. Zelo sem hvaležna poročevalcu, ki se je tudi sam lotil tega vprašanja. Eh, do sedaj lahko rečemo, da eh, so to vrstna navskrižja minimalna, ker je konvencija že del eh, zakonov, ki jih upošteva Evropsko sodišče v Luksemburgu že sedaj. Konvencija pa ima vlogo minimalnega standarda in zato komisija pričakuje, da se bo, pravna, da se bo sodna praksa eh, Strasbura in Luksemburga razvijala in dopolnjevala v prihodnjih letih. Zdaj pa kar zadeva bolj specifična vprašanja, gospa predsedujoča. Kar zadeva eh, vprašanje pravd to ni vprašanje sodišča človekovih pravic ali Evropskega sodišča. To je v tem trenutku vprašanje britanskega sistema pravdanja. In eh, začela sem že razpravljati z britansko vlado, eh, ki bo izvedla pregled tega sistema. Ta namreč lahko v določenih primerjih, ko gre naprimer za svobodo tiska, Eh, postane zelo škodljiv. Evropski parlament je doslej pod eh, vodstvom poročevalca igral zelo pozitivno vlogo in računam na to, da bo parlament še naprej spremljal ta postopek, ki bo vsekakor težaven, dolgotrajen, rešiti bomo morali tehnične težave in te tehnične težave lahko dobijo zelo politično naravo. Zato računam na parlament, da nas bo še naprej spremljal in podpiral pri tej zelo zahtevni nalogi. Kar pa zadeva odnose med Evropskim parlamentom in eh, parlamenti sveta Evrope, to pa puščam uh, v presojo parlamentu. Če boste potrebovali pomoč, sem vam pripravljena pomagati, vendar pa uh, je pravzaprav avtonomna naloga parlamentarcev, da najdete neko skupno stališče in mislim, da to ne bi smelo biti pretežko. Gospa predsedujoče, kar zadeva mednarodno kazansko sodišče. Uh, tožilec Okampo in predsednik sodišča Song sta bila na obisku v vašem parlamentu in mislim, da je bil to zelo močan političen signal strani Evropskega parlamenta, da parlament zelo resno jemlje človekove pravice, ne samo znotraj Evrope, temveč tudi izven evropskih meja. Tudi mi smo prepričani, da bo konferenca v Kampali, ena od najpomembnejših konferenc na področju kazenskega prava v tem desetletju, zato moramo poskrbeti, da bo uspešna. In tudi tukaj računam na parlament, kajti vem, da bodo člani parlamenta prisotni na tej konferenci in da bodo tudi spregovorili na tej konferenci. Evropska unija je že doslej in bo še naprej igrala pomembno vlogo s tem, ko bo izide te konference vključila v svojo politiko na področju mednarodnega pravosodja in tudi kar zadeva pomoč tretjim državam. Še pomembneje pa je, da bomo to vključili tudi vsa pogajanja, ki bodo potekala v prihodnjih mesecih in letih. Sploh pa bomo še naprej eh, spodbujali izgradno nacionalnih zmogljivosti, eh, ki omogoča nacionalnim sodiščem, da sama izvajajo preiskave eh, primerov, ki pridejo pred rimsko sodišče, pred mednarodno sodišče. Naša politika tukaj ostaja nespremenjena vendar pa imamo sedaj novo orodje in novo, to novo orodje je Lizbonska pogodba, ki nam daje nove možnosti, da smo bolj dosledni in bolj učinkoviti eh, pri tem, ko podpiramo to mednarodno sodišče. V skladu s podbudo parlamenta, ki ste jo izrazili v resoluciji in tekom razprave, bo visoka predstavnica skupaj s svojimi službami še naprej spodbujala eh, pristop k rimskemu statutu. To bomo sistematično počeli v vseh razpravah s partnerji izven Evrope. Gospa predsedujoča, dve zelo specifični vprašanji eh, ste bili nasloljeni name, na katera bi rada na kratko odgovorila. Najprej, eh, kar zadeva eh, zaporni narok za predsednika Alba Šire, ali je to del problema ali del rešitve. Komisija v tem vidi del dolgoročne rešitve, kajti ta nalog kaže, da je z vzpostavitvijo sodišča eh, pravica postala dejansko vse pričujoča. Ne glede na to, kdo oseba je, tudi če gre za predsednika države. In tudi, če ta eh, zaporni nalog ne bo takoj uresničen, ne bo enostavno izginil. Uh, ker je mednarodno kazansko sodišče stalno sodišče. Zato vam lahko zagotavljam, da bo Evropska unija še naprej pozivala Sodan k temu, naj polno sodeluje s tem sodiščem. Kar pa zadeva vprašanje o tem, ali bo komisija predložila predloge sprememb v zvezi z, z eh, konferenco o Kambali. Odgovor je ne, ker država članic, eh, ker Evropska unija eh, ni stranka v tem postopku, ampak so to države članice. Ampak vendarle bo komisija pozorno spremljala konferenco in njene rezultate. Računamo pa tudi na špansko predsedstvo, da bo vodilo evropske narode za to, da bomo jasno in glasno spregovorili na tej konferenci. Grazie, Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa dobi še gospod poročevalec besedo za dve minuti. Izvolite. Ja, želel bi se zahvaliti vsem za vaše prispevke, saj vas je večina skoraj soglasno izrazila zelo pozitivno podporo poročilu, o katerem bomo glasovali jutri. Ravno tako se zahvaljujem gospe Redingovi, ki je izpostavila določene pomembne točke, glede na to, da je v zvezi s tem potekalo zelo zapleteno pogajanje in parlament je ta pogajanja zelo odblizu spremljal. Samo nekaj bi želel povedati. Namreč pristop ni samo simboličnega pomena, ampak ima pravni pomen. Nekateri sprašujete, zakaj ga potrebujemo, čemu, ampak dal vam bom primer. Naprimer, če imamo natečaj za uradnike Evropske unije, pri katerem bi bili iz tehničnih ali drugačnih razlogov diskriminirani odvetniki iz Mačarske. Na koga bi se ti odvetniki obrnili? Na Evropsko sodišče. In kaj bi bilo, če se pravica do enake obravnave za te odvetnike ne bi priznala v, na Evropskem sodišču? Potem bi se lahko obrnili na Strasburško sodišče. To pomeni, da imamo neko novo možnost, neko novo priložnost za utemeljitev človekovih pravic, naprimer pravice do enake obravnave. Tako da tukaj gre za pravni in ne samo simbolični pomen. Pa še nekaj, gospe in gospodje. Poslanci tega parlamenta so izrazili svojo željo, da ta pogajanja ne bi služila samo pristopu k konvenciji, ampak tudi temu, da bi se vključili protokoli, ki jih je v okviru konvencije Svet Evrope oblikoval skozi vsa ta leta. In sicer v povezavi z listino človekovih pravic. In ne nazadnje, parlament se zauzema tudi za pristop k organom in institucijam konvencije in sveta Evrope, zato ker bo to omogočilo priznavanje univerzalnega sistema za varstvo človekovih pravic, v katere je vključena tudi Evropska listina človekovih pravic.